Iniziamo le dichiarazioni di voto sul... Začenjamo z obrazložitvijo glasov na priporočilo Gebhardt glede izvajanja direktive o storitvah. Najprej dajem besedo kljub hrupu, ki vlada v dvorani, kolegu Masteli. Hvala, gospod predsedujoča. Namen direktive o storitvah, ki je začela veljati decembra 2006, je bil odpreti trg za ponudnike storitev v Evropski uniji s tem, da bi odpravili različne ovire in upravna bremena. Vedno smo ustrajali pri tem, da te direktive ne smemo jemati kot za primer za deregulacijo na v tem sektorju, storitvenem sektorju, načelo države porekla smo zdaj nadomestili z načelom države gostiteljice. Glasoval sem za to poročilo, kajte ko gre za izvajanje direktive o storitvah v državah članicah, se poudarja prav pozno izvajanje zaradi težav pri razlaganju te direktive težko je govoriti o tem teh okoliščinah, ampak toliko zaenkrat. Hvala lepa. Zdaj pa Bilan. Dziękuję bardzo. Rozwój europejskiego rynku. Hvala lepa za besedo. Razvoj evropskega trga za storitve je izjemnega pomena za rast. To je gonilna sila rasti v naših državah. Zato je pomembno, da mi, Evropski parlament, skrbno spremljamo, kako se izvaja direktiva o storitvah. Ključni cilj je bil olajšati zagotavljanje in nudenje storitev po vsej Evropi. Zato menimo, da je zdaj presenetljivo, da nekatere države članice postavljajo ovire za izvajanje storitev in dajo nove določbe. 90 odstotkov vseh novih delovnih mest se ustvarja v storitvenem sektorju. Zato je izvajanje te direktive bistvenega pomena za naše gospodarstvo. Pozdravljam te informacije o konkretnih rezultatih, ki so bili doseženi s to direktivo. Hvala lepa. Grazie. La parola all'onorevole. Hvala lepa. Zdaj pa Morganti. Eh, Hvala, gospod predsedujoča. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Glasoval sem proti sprijetju poročila o izvajanju direktive o storitvah tako imenovane Bolkensteinove direktive. Cilj tega je bilo zagotoviti večjo konkurenčnost v Evropi in k rasti majhnih in srednje velikih podjetij, ampak žal sam cilj te direktive ni pripomogel k temu. V Italiji imamo odlična počitni, odlične počitniške destinacije, ki, v katerih dela veliko majhnih in srednje velikih podjetij, vendar je ta direktiva škodovala tem podjetjem kot kaže, koristi bolj multinacionalkam, ki želijo priti v Italijo in pomesti z majhnimi in srednjimi velikimi podjetji. Zagovarjati in braniti moramo majhna in srednje velika podjetja, če želimo ohraniti italijansko odličnost. Hvala lepa, zdaj pa kot slik. Zahvaljujem pekne, važeni pan predsednik, steni parlament platna smernica o službah. Hvala lepa. Direktiva o storitvah zahteva od vseh držav članic, da odstranijo ovire. Izvajanje direktive pa je v praksi počasno. Največje težave povzročajo neuveljavljanje področja uporabe direktive, potem neuspostavitev točk vse na enem mestu, administrativno sodelovanje in eh, vzajemno sodelovanje. Zato si želimo hitrejšo uvedbo, točko vse na enem mestu. Tako bi lahko razrešili vse, kar je potrebno za čezmejno izvajanje direktive o storitvah. Lahko bi pridobili tudi informacije o administrativnih postopkih in tako dalje. In to na razumljiv način. Storitve znaša 40 odstotkov BDP-ja. In če bomo zmanjšali ovire, bomo ustvarili novo deleno mesto in bomo bolj konkurenčni. Hvala lepa. Grazie, la paro... Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo gospodu Bačitisu. Eh, Gremo, firminike. Manovkrat pa slogudi. Hvala lepa. Mislim, da je direktiva o storitvah in ocena o njenem izvajanju, možnost, da ugotovimo, ali prispeva k temu, da bi razvijali sektor storitev v državah članicah. Pomembno je, da v vseh fazah izvajanja te direktive zagotovimo to, da se bodo storitve lažje izvajale in da jih bomo lahko izvajali tako, da bo se ustrezalo pravnemu okviru. Pomembno je imeti tudi točke vse na enem mestu v državah članicah, zato da bo vse potekalo hitreje in nameniti tudi ustrezna finančna sredstva. Hvala lepa. Zdaj pa Ananna. Hvala lepa. Ja, že od samega začetka prihaja do nesporazumov in napačnega razumevanja, kaj mislimo s prostim zagotavljanjem storitev. Ko so leta 1997 že glasovali o tem, ni bilo jasno, ali lahko enako vodo, kot se prodaja v Združenem kraljestvu, ali se lahko prodaja tudi v Franciji in v Italiji. Tu gre bolj za standardizacijo. Tudi pri mineralni vodi, za vsebnost različnih elementov in mineralov. In ne razumemo, zakaj bi morali kriminalizirati nekatere storitve v svoji domači državi. Želimo si povečati možnost izbire za potrošnike, ampak v bistvu jo s tem zmanjšujemo zakonodaja Evropske unije v tem primeru ne pripomore k večji konkurenčnosti in zato mislim, da to škoduje naši državi. Hvala lepa. Grazie, la parola. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Kamal. Thank you very much, Madam President. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Spomnim se, ko smo prvič govorili o tej direktivi o storitvah v tem parlamentu in kako sporni so bili nekateri elementi. In že takrat sem govoril o potrebi, da moramo liberalizirati številne storitve, naprimer finančne, zdravstvene, izobraževalne storitve, tudi storitve za zagotavljanje vode potrošnikom. Osredotočiti se moramo na boljše storitve, ne pa na državne monopole. To je bilo zelo sporno vprašanje. Zdaj pa imamo tukaj opredelitev storitev splošnega gospodarskega interesa, ki nam om, naj bi omogočilo odlično izbiro, ko gremo v supermarkete, v trgovine. Ampak vidimo, da se to ne nanaša na vodo, na izobraževanje, na zdravstvene storitve. Mislim, da se moramo odmakniti od politike izpred 30 let, ko nekatere storitve lahko zagotovi samo država, samo vlada nekatere države. Ampak moramo iti bolj v smeri liberalizacije povsod. Hvala. Grazie, Hvala lepa. Zdaj pa obrazložitev glasov v zvezi s poročilom Kančan, pravice potnikov v avtobusnem prevozu. Najprej dajem besedo gospe Majsner. Ki pero si ali je poslanka prisotna? Ja, dank, Hvala lepa, gospod predsedoča. Naj obrazložim, zakaj je skupina Alde se večinoma zdržala pri tej direktivi. Gre za to, da je dobro, da imamo odločitev, dobro je, da spoštujemo pravice invalidov, vendar pa to je samo na daljše razdalje, sicer pa je tako, da ta direktiva ni uredna biti evropska direktiva. Tukaj to velja samo za 72 km in veliko držav izpade, Cipr, Malta, pa tudi Luksemburg nimajo zagotavljene pravice, pa tudi nekatere druge države članice, ki nimajo avtobusnih linij prek 250 km. Mislim, da je to ključna zahteva Evrope, da zagotovimo prost pretok za vse, za ljudi, živila, dobrine. In sedaj imamo torej potnike, ki so revnejši in niso zaščiteni zato, ker določene države članice nimajo sploh ne pravic potnikov. Torej, zato smo se vzdržali. Veliko je pozitivnih vidikov, veliko pa je negativnih. Zato smo se vzdržali. Grazie. Hvala lepa. Zdaj pa Mastella. Presidente. La proposta di regolamento della Hvala, gospod predsedujoče. Predlog uredbe komisije, ki je bila predlagana leta 2008, predlaga ponovno spostavitev pravic potnikov v avtobusnem prevozu, ki bi bile primerljive s pravicami v drugih načinih prevoza. Zato, da bi zagotovili tudi pravično konkurenčnost med različnimi prevoznimi sredstvi v vseh državah članicah. Postopek v svetu je bil precej zapleten in potekajo tudi spravni postopek zato, da smo prišli do besedila, ki je pred nami in ta je zdaj uravnotežen. Pravicam, pravice potnikov so zdaj zadovoljive, to pa ne predstavlja prevelikih obremenitev za prevoznike, ki so večinoma majhna in srednja velika podjetja. To je, lahko rečemo, uspeh za Evropski parlament. Zato, da smo dosegli uravnotežen dokument, smo se zelo potrudili in prišli smo do kompromisnih rešitev, kar zadeva linijske prevoze za razdalje in tako naprej. Hvala lepa, zdaj pa Milana. Hvala, gospod predsedujoče. Govorimo o pravicah, ampak te pravice moramo še širše zastaviti tudi za razdalje za relacije krajše od 250 km. Tudi pravice potnikov z omejeno mobilnostjo niso v celoti zajete. Enake kakovostne standarde moramo imeti in to je dobro, to je zdaj zajeto, vendar pa moramo omejiti tudi število potnikov in obdobje štirih let, ki se da sektorju na voljo za to, da se pripravi na izvajanje. Um, tega zakonodajnega akta. To je treba ponovno preučiti, ali je to dovolj. Včasih mislim, da nismo dosegli dovolj, vsaj ne toliko, kolikor smo želeli. Priznati moramo potrebe, mi priznavamo potrebe potnikov, svet pa jih je ignoriral. Grazie, eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi se želel zahvaliti in čestitati poslancu Kančanu za odlično opravljeno delo pri pripravi tega poročila. Vendar pa se ne strinjam z gospodom Mastelo, ki pravi, da je to velik dosežek. Naši državljani so še vedno zaščiteni le v primeru relacij daljših od 250 km v avtobusnem prevozu. Kaj pa pravice potnikov na relacijah, ki so krajše? Nekatere države, Cipr, Luksemburg in Malta, so zato izključene iz področja uporabe nismo glasovali proti, vzdržali smo se, kajti menimo, da je nekaj pravic, ki so zajete tukaj vseeno dobri, ko gre za invalide in za osebe z zmanjšano mobilnostjo. Menimo, da se moramo vrniti na to temo, zato da bomo zaščitili pravice potnikov tudi pri drugih relacijah. Zdaj pa takula. Arvoisa rouva puhemies. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej naj povem, da je res pomembno, da poskrbimo za pravice državljanov. Ko pa govorimo o pravicah, moramo misliti tudi na odgovornosti. Ko sem si pogledal ta predlog za zaščito pravic potnikov v avtobusnem prevozu, se mi zdi, da je to poročilo pozitivno. Ampak, če si pogledamo, kaj se dogaja v Evropi, vidimo, da imamo zelo raznolike storitve. Naprimer, na finskem imamo majhna družinska podjetja. Zato se sprašujemo, ali to mogoče ne predstavlja povečanja stroškov in bremen za ta podjetja, ki morajo biti precej fleksibilna. Ali smo upoštevali vse različne strani? Dodana vrednost tega akta je zaščita pravic osebe z zmanjšeno mobilnostjo. Upoštevali smo možnosti potovanja za njo. Vseeno pa je to nekoliko sporno, saj ko govorimo o pravicah, moramo govoriti tudi o odgovornostih. Zagotoviti moramo, da stroški ne postanejo previsoki za majhne in srednje velika podjetja. Hvala lepa. Hvala. Harkin. Hvala, gospod predsedujoča. Glasovala sem za to uredbo, čeprav menim, da ne gre dovolj daleč. Ampak vseeno je to začetek. Zdi se, da včasih delamo samo majcene, drobcene korake v tem parlamentu. Ta uredba se nanaša na relacije daljše od 250 km. Vsekakor bi mi bila ljubša uredba, kjer bi imeli pravice tudi potniki na krajših relacijah. Nekateri deli te uredbe pa se nanašajo tudi na pravice potnikov na krajšnih relacijah, zlasti ko gre za invalidne potnike in potnike z omejeno mobilnostjo. Za osebje na avtobusih pa je treba zagotoviti tudi ustrezno usposabljanje za ravnanje z invalidnimi osebami. Nekatera podjetja, nekateri prevozniki potrebujejo nekaj več časa za to, da se prilagodijo zahtevam izvajanja te uredbe. Hvala. Hvala. Zdaj pa Gallagher. Hvala, gospa predsedujoča. Močno podpiram pravice potnikov v avtobusnem prevozu, zlasti, ko gre za invalidne osebe. Nisem pa čisto zadovoljen z doseženim kompromisom. Prak 300 km bi bil za nas spremljiv, se bi bilo to dobro za Irsko. Na ta način ne bi izločili nekaterih podeželskih območij. To so podeželjska območja, ki, so, ki ležijo izven tega 250-kilometrskega praga. Tu pa so še stroški, zlasti stroški za zavarovanje bi bili lahko preveč obremenjujoči za prevoznike, ko zagotavljajo prevozne storitve. Seveda pa sprejemamo odločitev, ki je bila sprijeta danes. Upam pa, da bo začasni odlog izvajanja zadosten za to, da se bodo lahko prevozniki prilagodili zahtevam te uredbe. Ampak moral sem se vzdržati pri glasovanju. Hvala. Grazie, la parola. Hvala lepa. Kot slik. vážený pán prezident ctený parlament každoročne viac. hvala lepa spoštovane poslanke in poslanci več kot sedemdeset milijonov evrope uporablja avtobusni promet zato je skrajni čas da uveljavimo direktivo ki bo zaščitila potnike tako kot na železniškem področju in na področju letalskega prometa. Potniki bi naj sedaj imeli zagotovljenih 12 osnovnih nizov pravic, prav tako obstajajo možnosti očkodnin pri izgubi prtljage, pri smrti ali pri večjih zamudah. Prav tako je potrebno boljše obveščati potnike. Za manjše države pa je ta omejitev 250 km nespremljiva. Potniki z omejeno mobilnostjo imajo pravico do na danih pravic kot je že v zračnem prometu. V prihodnem bom podprl uveljavitev skupne uredbe, ki bi združevala vse pravice potnikov na različnih sistemih javnega prometa. Tako bi bilo vse skupaj boljše. Hvala lepa. Polazik. Zdaj pa Mikolasik. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajú. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pravice potnikov v avtobusnem prometu, o katerih veliko krat eh, govorimo v Evropi in ki se veliko krat v Evropi koristijo, morajo biti urejene na ustrezen način, tako kot je tudi v železniškem prometu. Besedilo te direktive se mi zdi dober kompromis. Mislim, da se pravice potnikov dobro urejajo, še prav posebno pozdravljam to, da se ureja tudi vprašanje invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo. Očkodnine so tudi navedene, tudi to je dobro, in tudi usposabljanje osebja avtobusnih podjetij je omenjeno. To je pomemben instrument v boju proti diskriminaciji potnikov. Hvala lepa. Zdaj pa Jar. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Glasoval sem za poročilo, ker je to očitno izboljšava glede na trenutne razmere. Dosegli smo ravnoteženo rešitev, ki ščiti pravice avtobusnih potnikov, istočasno pa tudi obstoj MSP-ev. Področje uporabe uredbe zajema 250 km, sedaj imajo potniki možnost tudi do očkodnine, če se potovanje odpove, če prihaja do zamude več kot dve ure ali če niso dobili mesta na avtobusu, ki so ga že rezervirali. Prav tako je potrebno omeniti, da je to dober korak, ker bi sicer lahko se zgodilo, da bi podjetje morala plačevati preveč, dobro je, da smo te odškodnine omejili. Potem teh 150 km nikoli ni prepovedano uveljaviti novega zakona in potem pogledati, kje bi lahko razmere še izboljšali. Grazie, la parola. Hvala lepa. Balčitis. Hvala lepa, gospa predsedojoča. rad bi se zahvalil in čestital predvsem poročevalcu Kancijanu. Ta dokument je dober kompromis, ker se tako ustvarja varstvo za potnike v avtobusnem prevozu. Tu ni nobene nevarnosti za MSP-je, prav tako pa se izboljšujejo pogoji za osebe z omejeno mobilnostjo. Vse skupaj vodi do tega, da smo izboljšali, celovito izboljšali razmere. Hvala lepa. Grazie, la parola all'onore. Hvala lepa. Antonioci. Grazie, presidente. Mi... Hvala, gospa predsedujoča. Najprej želim čestitati gospodu Kančanu za odlično upravljeno delo zlasti za dobre rezultate v spravnem postopku s svetom. Kompromis, ko gre za področje uporabe te direktive oziroma uredbe in o uvedbi 12 temeljnih pravic predstavlja res pomemben korak naprej pri zagotavljanju pravic potnikov v avtobusnem prevozu. Tudi pravice invalidnih oseb in oseb s omejeno mobilnostjo so bile ustrezno upoštevane. Pravica do povračila za poškodovano opremo, kot so invalidski vozički in podobno. No, te pravice so bile ustrezno upoštevane in zdaj so zagotovljene. Na S tem pa se tudi izognemo prevelikim stroškom za majhne in srednje velika podjetja in upam, da ne bodo stroški previsoki. Da pa doc. Hvala, gospa predsedujoča. Razumem, da to poročilo vsebuje kar nekaj pozitivnih vidikov in tudi podpiram pravico invalidnih oseb do avtobusnega prevoza in tudi pravico do povračila stroškov. Vendar pa mislim, da bi morale te scheme uveljaviti nacionalne vlade. Finančno breme, ki je povezano s tem predlogom, bi predstavljalo veliko obremenitev za številne prevoznike veliko prevoznikov, namreč zasebnih podjetij v zasebni lasti in to bi predstavljalo veliko finančno breme, zlasti, ko bi šlo za cen, povišanje cen goriva, čemu smo bili priča v zadnjih mesecih. Dodatni stroški bodo pomenili dvoje, večje cene vozovnic in tudi zmanjšano število relacij in mislim, da bo veliko prevoznikov zaradi tega prenehalo s svojim delovanjem. Hvala. Hvala. Financa. Presidente. Hvala, gospod predsedujoče. Postopek je bil zelo dolg. Dolgo časa je trajalo, da smo prišli do sem, do današnjega glasovanja. Pridružujem pa, tistim, pa se tistim, ki so čestiteli gospodu Kančanu za odlično pripravljeno poročilo in za vodenje celotnega postopka. Zdaj obstajajo pravice potnikov vseh vrstah prevoznih sredstev. Mislim, da bo naslednji korak to, da združimo vse. Področje uporabe se nam zdi razumno. Pomembno pa je, da to zdaj vključuje celotno Evropsko unijo, vse države članice. Veliko stvari je zdaj postalo obveznih pri razdaljah 250 km in več, pa tudi pri krajših razdaljah. Nekateri govorniki so rekli, da zdaj ni zaščite za invalide. Prav nasprotno, ta kompromis je velik korak naprej prav na tem področju in mislim, da moramo biti na to ponosni. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa ovir. Želim povdariti, da če želite besedo pri obrazložitvi glasov, morate podati pisno prošnjo dan pred tem. Gospa Over, izvolite. Ja, vabandan, et mul jäi tegemat. Hvala, gospa predsedujoča. Opravičujem se, da nisem vložila te pisne prošnje pravočasno. Glasovala sem proti temu poročilu zato, ker ne omogoča enakega obravnavanja potnikov v primerjavi z drugimi prevoznimi sredstvi. Ta dokument ne zajema majhnih držav članic. V primeru majhnih držav članic ta pravni akt se lahko ta pravni akt izvaja le deloma. Potniki v avtobusnem prevozu so običajno mladi ljudje, ljudje, ki niso prav premožni, zato nisem odobravala tega dokumenta. Hvala lepa. Zdaj pa prehajamo na poročilo Kalanan glede standardov emisijskih vrednosti za nova lahka tovorna vozila. Dajem besedo Grice. Dziękuję pani przewodnicząca został osiągnięty kompromis w zakresie Prišli smo do kompromisa za nova lahka tovorna vozila v odboru za industrijo in v odboru za okolje. Znižali smo emisijske vrednosti na 200 z 203 grama na 170 gramov. To je bistvenega pomena, zlasti iz vidika stroškov, ki jih morajo nositi uporab, uporabniki tovrstnih vozil. Ti stroški izhajajo iz povišanja cen za ta vozila. Kdo uporablja tovrstna vozila? Majhna in srednje velika podjetja in že dolgo v tem parlamentu govorimo o tem, da moramo pomagati prav tem podjetjem, da moramo odpraviti ovire za njihov razvoj. Upam, da bodo ta lahka tovorna vozila odslej cenejša oziroma da njihova cena ne bo ovira za delovanje majhnih in srednje velikih podjetij. Hvala. Hvala. Jar. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Evropski parlament je lahko veljavil svoj dolgoročni cilj proti komisiji in svetu do leta 2020, mora torej biti zmanjšan emisija CO2 na 147 gramov na kilometr. Ambiciozen, pa vendarle uresničljiv prak se lahko doseže z inovativno tehnologijo. Vozila bodo veliko bolj čista za MSP, pa bodo še vedno na voljo tudi, kar se cene tiče. Saj ne bi bilo smiselno, če bi cene se zavihtele previsoko in bi potem potrošniki še vedno uporabljali stara vozila in bi tako še bolj onesnaževali okolje. Veseli me, da smo glasovali o tem predlogu in da je bil sprejet tako veliko večino. Hvala lepa. Grazie, la parola... Hvala. Ford. Hvala lepa. Pravkar smo glasovali o poročilu standardi emisijskih vrednosti za nova lahka tovorna vozila. Podobno kot ostala zakonodaja v Evropske uniji je naslov nekoliko zavajajoč. Tukaj gre bolj za kombije, pri emisijskih vrednosti pa gre za emisije iz goriva. Cene goriva se povišujejo samostojni podjetniki, kot so gradbeniki, vododari in podobni, delujejo na področju, kjer, na katerem cene goril močno vplivajo na njihove prihodke in na njihovo delovanje. V Lutonu imamo tovarno podobnih vozil in tam vidimo, da inovacija, ki je potrebna, inovacije, ki so potrebne za izdelavo teh vozil, prihaja prav iz tovarn. Standardi bodo verjetno doseženi, ampak cilji in njihovo doseganje je odvisno od inovacij in tudi od popraševanja potrošnikov in od izboljševanja dela proizvajalcev in ne samo od naše zakonodaje. Hvala. Hvala, Kelly. Hvala, Kelly. Uh, the, the Hvala, gospa predsedujoča. Žal nisem bil tukaj med samo razpravo, bil sem na drugem sestanku, ki je potekal ob istem času, ampak če dovolite, bi povedal nekaj več o tem zdaj. V strategiji do leta 2020 govorimo o obnovljivih virih energije in pomembni so tudi cilji povezani z učinkovito rabo energije in to velja tako za zasebna kot za tovorna vozila. Tovorna vozila so na cesti vsak dan in to na dolgih relacijah. Pri učinkoviti rabi goriva si moramo res prizadevati, da bomo dosegli cilje do leta 2020. Stroški so sicer visoki, kratkoročno gledano, ampak prihranki Ko gre za število prevoženih kilometrov na liter goriva, je nekaj, kar moramo upoštevati tukaj. Hvala. Hvala. Zdaj pa obrazložitev glasov v zvezi s priporočilom Lene, okrepljeno sodelovanje na področju uvedbe enotnega patentnega varstva. Besedo dajem gospodu Mastelli. Svet nam je poslal predlog sklepa glede okrepljenega sodelovanja, glede samega postopka in pri uvedbi enotnega patentnega varstva. V državah kot sta Italija in Španija smo proti prevajanju teh dokumentov v samo tri jezike. Se bi bilo to diskriminatorno, to bi bilo razlikovalno in bi bilo v nasprotju z načelom enakosti jezikov v Evropski uniji. Vseeno pa je bilo težko sprijeti to uredbo s soglasjem. Mislim, da bi bilo pametno počakati na razsodbo sodišča v kratkem, zato da bi lahko preučili tudi tehnične vidike enotnega patentnega varstva v Evropi. Tega še nismo naredili, zato sem glasoval proti. Hvala. Når man øh, har oplevet debat Rode. om det europæiske forstand. Hvala lepa. Ta razprava o parlamentu o okrepljenem sodelovanju na področju uvedbe enotnega patentnega varstva je bila taka, da če to slišimo, potem ne zadošča, če se samo eh, nekoliko veselimo in sedimo tukaj z nasmeškom. Politiki v določenih državah so poskrbeli za to, da bo sedaj to škodljivo sodelovalo na skupni trg. In ta enotni, to enotno patentno varstvo je absurdno. Evropski patenti so desetkrat dražji kot patenti v ZDA. To pomeni, da imamo zelo velike dodatne stroške za naše podjetje. Zato je pomembno zagotoviti okrepljeno sodelovanje. Je pa seveda dobro, da določene države ne morejo več uvirati tega. Tako da moramo resnično doseči napredek. Hvala, Bielan pani przewodnicząca! od ponad dwadzieścia lat toczymy na forum. o vprašanju uvedbe enotnega patentnega varstva razpravljamo že vrsto let. obstoječa regulativa vzame veliko časa za registracijo in ta registracija je brezpredmetna za evropske podjetnike. Potrebujemo bolj sodobno patentno varstvo na podlagi raziskav. Zaradi velike konkurenčnosti na mednarodnih trgih se, si ne moremo privoščiti odlašanja s to odločitvijo, ampak si moramo prizadevati za uvedbo enotnega patentnega varstva v Evropi. Ne smemo pa pozabiti na nekatera sporna vprašanja, kot je vprašanje jezika. Ne smemo dovoliti diskriminacije ko gre za manjše jezike. Hvala. Grazie, pa... Hvala. Palone. Grazie, presidente. Hvala, gospa predsedujoča. Priča smo trgu, na katerem podjetja na katerem se podjetja soočajo z mednarodno konkurenčnostjo. Enotno patentno varstvo naj bi zmanjšalo stroške tudi za prevajanje, zlasti ko gre za azijske trge. Ali ne bi bilo bolj učinkovito, da bi imeli patente samo v enem jeziku? Na ta način bi se podjetja lažje soočila z mednarodno konkurenčnostjo. Kolikor vem, Zdaj obstajata dva pravna sistema z različnimi pravili in značilnostmi. Bolje bi bilo, če bi ta dva sistema poenotili in uskladili. In ne na zadnje, okrepljeno sodelovanje ni le v duhu Evropske unije, ampak je slabo za notranji trg. Saj gre za izkrivljanje konkurenčnosti v državah članicah. Nekatere države članice bodo zagotovo v slabšem položaju kot druge. Zdaj pa Pirilo. Hvala, gospod predsedujoče. Po eni strani moram pohvaliti cilj, za katerega si prizadeva Evropska unija. Gre za pomemben instrument za enotno patentno varstvo, ki bi omogočilo evropskemu gospodarstvu konkuriranje s preostalim svetom. Po drugi strani pa obžalujem, da je bil ta rezultat dosežen na škodo drugih, naprimer Italije. V Italiji smo si vedno prizadevali za večjo vlogo Evropske unije, ampak sama zamisel, da naj bi ta evropski patent bil na voljo samo v enem od treh jezikov patentnega urada, gre na škodo italijanskih podjetij. Pred nekaj meseci sem podal oziroma sem zastavil vprašanje komisije in pozval naj se zauzame tudi za to, da bi bili ti patenti na voljo tudi v italijanščini, zato sem se moral zdržati. Le grip. <clears throat> Hvala, gospod predsedujoče. Obstoječe rešitve v zvezi s patentnim varstvom v Evropski uniji in v posameznih državah članicah niso bile zadovoljujoče. Uvedba enotnega patentnega varstva je nujna. To je pomembno za gospodarstva posameznih držav članic in za Evropsko unijo. Evropska unija bi morala tudi spodbujati raziskave in razvoj. Želimo si enotnega, poenostavljenega sistema, ki bi temeljil na treh jezikih. Omenjen je bil tudi samo en jezik, pa tudi več jezikov in možnost prevajanja v posamezne jezike. To je zelo pomembno za majhne in srednje velika podjetja, saj jih veliko nima na voljo dovolj denarnih sredstev za izvajanje posameznih patentnih postopkov. Na ta način mislim, da bomo vzbudili speče inovatorje v podjetjih, ki bi lahko bili aktivni v odborih za trgovino. Pogosto govorimo o tem, kako naj spodbudimo to vrstna podjetja za to, da bodo zaščitena, ko gre za njihove inovacije. In mislim, da je to spodbuda, ki izhaja iz te nove uredbe. Želimo pa si tudi varovalko za obstoječe dosežke Evropske unije. Hvala lepa. Hvala. Le grip je zdaj madame euh, la présidente euh, j'ai voté en faveur Hvala, gospa predsedujoča. Glasovala sem za poročilo gospoda Leneja, ki omogoča okrepljeno sodelovanje na področju uvedbe enotnega patentnega varstva. Zato se borimo že 20 let za to vrstne konkretne rezultate za evropska podjetja, ne, sem, ne le za velika, ampak tudi za majhna in srednja velika podjetja. To smo si želeli. Na področju konkurenčnosti in razvoja podjetij. Z omogočenjem okrepljenega sodelovanja bomo pripomogli k izboljšanju stanja na tem področju. Spodbudili bomo inovacije in delovanje. Tudi ko gre za uvajanje in priznavanje patentov. Seveda obstaja še nekaj težav na tej poti, ampak mislim, da, to, da smo na dobri poti in da je to dober primer. Hvala, zdaj pa Bilbao. Gracias, presidenta me he abstenido porque considero que. Hvala lepa. Vzdržala sem se, ker menim, da je uvedba enotnega patentnega varstva z okrepljenim sodelovanjem nadaljna napaka. Kar nekaj držav je, ki meni, da ne bomo uspeli doseči vseh ciljev v razumnem roku. Prav tako imamo še pred nami odločbo sodišča in svet bi moral pripraviti skupno stališče in bi moral uporabiti tudi enotni jezik. Glede na število jezikov in vložišč na tem področju bi bilo bolje imeti enotni jezik, zato da bi bili bolj konkurenčni. Sedaj pa smo se skupaj razdrobili in ni popolnoma jasno, kakšna bo uporaba teh treh jezikov. To ni pravi način za konsolidacijo evropskega projekta. Grazie, la parola all'onorevole Mikolasik. Hvala lepa, Mikolasik. Um, unija... Hvala lepa, gospod predsedujoča. Konkurenčnost Evropske unije mora biti boljša in če želimo to doseči prvo mesto, potem moramo bolje izrabljati ustvarjalni potencial patentni sistem Evropske unije pa ima veliko pomankljivosti in te nas ovirajo pri uvedbi enotnega patentnega varstva in razvoju skupnega trga. Zato je tudi pravna podlaga za inovatorja negotova. Enotno varstvo glede patentov v vseh državah članicah na podlagi enotnega sistema patentnega varstva, vse to bi prispevalo k večji preglednosti. Prav tako bi znižali stroške, še prav posebno za MSP-je. Pri teh so stroški trikrat višji kot pri podobnih OZDA. Enotno patentno varstvo in eh, prizadevanja za vzpostavitev le tega še niso obrodila sadov do tega trenutka. Zato sem mnenja, da je Evropski parlament eh, naredil dober korak, ko je potrdil to poročilo. Grazie, la parola allo... Hvala lepa. Uđas. Grazie, presidente. <clears throat> Quando... Hvala lepa, gospa predsedujoča, pred stoletjem. Ameriška telefonska industrija ni priznala telefonskega patenta. pa ne zaradi kakšnih težav z jeziki, temveč zaradi sredstev, ko ni bilo mogoče veljaviti patentne zaščite. Sedaj imamo paradoksno situacijo. Poleg tega glasovanja je dejstvo, da se patent um, sprejme na podlagi treh jezikov, ne pa naprimer italijanščine, kaže na pomankljivost in nesposobnost naše vlade vplivanja na odločitve To je v skladu z našo politiko glede raziskav in inovacij. Študija o konkurenčnosti, ki je bila objavljena decembra, pravi, da je Italija nedavno namenila 4 milijarde evrov drugim državam, ki so sprejele naše raziskovalce. Ti raziskovalci pa niso mogli govoriti v italijanščini, morali so govoriti ali angliško ali nemško ali francosko, da bi lahko torej predstavili svoje patente. Pa all'onorevole Antinoro. Antinoro. Grazie, presidente. Io... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naj razložim, zakaj sem glasoval proti. Lahko bi imeli prednosti, če bi imeli enotni patentni sistem v Evropi vendar pa prednosti bi bile še večje, če bi bil postopek izveden na drugačen način. Okrepljeno sodelovanje mislim, da ne vodi nikamor. Trenutni postopek je zgolj še en korak k evropskemu patentu. To smo začeli že v 90-ih letih, ko so vlade želele pripraviti tak sistem. Glasoval sem proti, ker je ta zakonodaja neskladna s členom 22 pogodbe in ne ustvarja enotnega patenta, kot to zahteva člen 118. Prav tako bo to imelo negativne učinke za ustanovitev podjetij. Mislim, da bi bilo veliko bolj elegantno in veliko bolj modro počakati na odločitev Evropskega sodišča, ki jo pričakujemo 8. marca. Verjetno bomo potem morali spremeniti naše stališče. Hvala lepa, Sasoli. Dente, kolegi, volta... Hvala lepa, gospod predsedoča. Še enkrat vidimo nezmožnost italijanske vlade zaščititi interese italijanskih podjetij v Evropi pri tako pomembnem vprašanju, kot je sprejem evropskega patenta. 25 od 27 držav in velika večina parlamenta je sprejela predlog o teh patentih. In to seveda vpliva na interese bolj inovativnih podjetij, pa tudi na tiste, ki so bolj usmerjena mednarodno. Italijanska podjetja ne bodo dovolj zaščitena ne v Evropi, ne v svetu. In neverjetno je, da eh, vlada, ki ne počne nič, da bi širila italijanski pliv po svetu, ki jemle sredstva italijanskim inštitutom in spodkopava vlogo italijanskega jezika. Počne to na tak način, vsega se loteva naš ministričen način. Naša podjetja so vedno zahtevala, da bi imeli patente samo v angliščini. To je jezik, ki se uporablja v globalni ekonomiji. Rezultat pa je sedaj tak, kot je lahko torej vložite patent v svojem jeziku, vendar pa, gospod predsedoča, nimamo ničesar, kar bi zavezovalo komisarja Barnija, kar bi pritisnilo na gospoda Barnija, da mora zahtevati to glasovanje pred odločbo sodišča 8. marca. Tam bo govora o uporabi nacionalnega jezika v ključnih zadevah pred, o zadevah pred Evropskim patentnim sodiščem in o legitimnosti letega. To so ključno vprašanje, ki jih je potrebno razrešiti, preden sprememo kakršno koli odločitev. Zato smo mi, italijanska delegacija, demokratske stranke, se vzdržali. Morevole Kelly. Hvala lepa. Kelly. Uh, uh, Hvala lepa ta predlog seveda ni popoln in ga bomo morali po sodbi sodišča čez nekaj tednov revidirati. Vendar pa mislim, da je korak v pravo smer in zato sem ga podprl. Bil sem na kar nekaj seminarjih v Evropskem parlamentu, kar se inovacije tiče. In študije so bile izvedene po vsej Evropski uniji. Večina ljudi meni, da lahko izidemo iz recesije le z inovacijami. Inovacije pomenijo raziskave, razvoj in nove proizvode. Nove proizvode moramo patentirati in braže, kot je to storiti, boljše je. Poskušati moramo ustvariti sistem po vsej Evropski uniji, ki bo enostaven in stroškovno učinkovit, tako kot v ZDA. Zelo smo še oddaljeni od tega, vendar pa istočasno menim, da vsaj gremo v pravi smeri. Zato sem ta predlog danes podprl. Hvala lepa. Grazie, la parola all'onorevole Klaes. Hvala lepa. Klaes. Dank u, eh, voorzitter. Ik heb mij onthouden op het vers. Hvala lepa. Vzdržal sem se glede poročila Lene, ne zato, ker bi ogovarjal enotnemu sistemu patentnega varstva. Ravno nasprotno. V Flandriji smo se vedno zauzemali za to zamisel in mislim, da bi si tega želeli. Še prav posebno glede na to, kako zapleten je postopek dan danes. Seveda potrebujemo tak sistem patentov, vendar pa težava je v tem, da jezikovno vprašanje še ni jasno in bomo morali videti, kakšen bo predlog komisije, kako bo rešeno vprašanje angliščine, nemščine in francoščine. Mislim, da bi moralo biti tako, da bi bilo možno tudi uvesti patent v nizozemščini. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa glede poročila Belet o radioaktivnem onesnaženju živil, obrazložitev glasov. Najprej gospod Mikolašik. De, um, Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. kodifikacija zakonov prinaša gotovo večjo preglednost v pravnem sistemu radioaktivnosti onesnaženja živil. Vendar pa mislim, da moramo preveriti tudi pravno podlago. Potrebno je upoštevati nove pristojnosti Evropskega parlamenta pri varovanju javnega zdravja. strinjam se, da je člen 168.4b lahko prava pravna podlaga. Gre namreč za varstvo javnega zdravja in to velja tudi za najviše vrednosti radioaktivnih onesnaženj živil. Grazie, la parola. Hvala lepa. Uđas. La ringrazio, Presidente. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Strinjam se z velikim delom predloga tega besedila, čeprav gre skolj za to, da uveljavljamo prejšnjo zakonodajo, kar se najvišjih vrednosti, najvišjih radioaktivnih vrednosti v živilih tiče. Vendar pa mislim, da pozabljamo na nekaj. Govorimo namreč o živilih. Pozabljamo pa na jedrske odpadke, ki so posledica in produkt, toksičen produkt jedrskih elektran. Tistih, ki trmasto ustrajajo pri jedrskih elektranah v določenih državah članicah. Tako je, ja mislim, da moramo vsi nameniti pozornost tudi temu. Glede vsebine bi rad dejal torej to, da bi lahko storili več. Lahko bi spregovorili o vseh tveganjih in lahko bi potem imeli izjemo. Ni pa bilo možnosti, da bi to sporočili predstavnim organom. Gric? Gžip prawne dotyczące. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Kar se tiče zakonodaje glede zaščite živil pred eh, radioaktivnostjo, ta eh, izhaja še časo pred eh, katastrofo Černobila. To kaže na to, kako težavna je ta tema, kar se javnega zdravja tiče. Lizbonska pogodba poziva k posodobitvi te zakonodaje. Evropski parlament, učeno 168 Lizbonske pogodbe, izpostavlja to, komisija pa govori o drugem členu. Moramo zavarovati naše potrošnike, prav tako pa moramo zavarovati tudi naše kmete. Razprava pa je pokazala na veliko razlik glede možnih tveganj tako kaže to tudi na to, da bi lahko imeli težave z nadaljnimi nesrečami. Prav tako pa je potrebno nadzorovati tudi uvoz živil iz tretjih držav v Evropsko unijo, kajti standardi glede javnega zdravja, glede ravni radioaktivnosti v teh državah, glede živil, morajo biti taki kot pri nas. Hvala lepa. Grazie, la parola all'onorevole Antonio. Hvala lepa. Antonioci. <clears throat> Grazie presidente. <clears throat> Nella proposta di Hvala lepa. V predlagani zakonodaji treh uredb, ki smo jih sprejeli med leti 87 in letom 90, da bi določili radioaktivno stopnjo v pri nesrečah. Imamo sedaj novo vodno izjavo, ki omogoča, da lahko pojasnimo pravice in pristojnosti sveta glede spremanja uredb na hiter, po hitrem postopku. Ko to predlaga komisija, strinjam se s gospodom Beletom, da tega ne more zajemati člen, o katerem govorimo. Potrebno pa si je pogledati, ali lahko ti členi v Lizbonski pogodbi še vedno pomenijo izvajanje pristojnosti sveta in ali je to urejeno na ustrezen način. Interesi državljanov pri učinkovitem upravljanju nesreč morajo biti zagotovljeni in prav tako moramo delovati hitro v primeru jedrske nesreče. Komisija mora dobiti nadzorno vlogo. Hvala lepa. Grazie, la... Hvala lepa. Tako, končali smo zasedanje do 15. Hvala lepa.